So, it's our pleasure this afternoon. Danes popoldan nam je v veliko veselje, da lahko tukaj pozdravimo komisarja Velo. Imeli bomo izmenjavo mnen. Samo še tehnična opomba. Ob štirih glasujemo. Pomislite na to, da poskrbite za glasovalne kartice, kajti takoj po obisku komisarja bomo glasovali, ne bo časa, da bi koga poslali po glasovalno kartico v pisarno. Torej, če kartice nimate, pošljite nekoga zdaj. Prav, v veliko veselje nam je, da je z nami gospod Karmenu Vela, prisluhnili bomo vašemu govoru, pa tudi mnenjem poslancev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. Biotska raznovrstnost je zdaj visoko na dnevnem redu tudi na mednarodni ravni in jasno je, da bo treba do konference COP na kitajskem leta 2020 marsikaj postoriti na ravni biotske raznovrstnosti. tako kot smo storili za podnebje pred desetletjem. Biotska raznovrstnost je nekako potisnjena ob stran. Veliko govorimo o podnebju, biotska raznovrstnost pa nekako ne dobi dovolj pozornosti. Nimam občutka, da bi temu namenjali dovolj pozornosti in naloga komisije in parlamenta je, da poskrbimo, da bo ta točka visoko na dnevnem redu tako pri nas, kot tudi druge po svetu. Veseli smo, da ste z nami. Vemo, da se komisija spreminja. Vemo, da ne boste sprejemali novih zavez v imenu prihajajoče komisije, ampak seveda zelo pomembno je, da prisluhnemo vam, da naprimer predstavite svoje mnenja novim poslancem v odboru in da nam poveste kaj o svojih izkušnjah. Izvolite 10 do 15 minut, potem pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov. Hvala, hvala Paskal, kolegice in kolege, veliko veselje mi je, da sem danes tukaj v vašem novem odboru. Najprej želim čestitati novincem v tem odboru, seveda pa pozdravljam tudi poslance, s katerimi smo sodelovali že v preteklih petih letih. Vem, da so okoljska vprašanja za vas zanimiva, zato sem prosil kolegice in kolege iz GD za okolje, da aktivno sodelujo z vami. Danes vem, da ste imeli predstavitev o kemikalijah, jutri pa boste slišali dve predstavitvi, eno o krčenju gozdov in drugo o pregledu okoljske zakonodaje in njenega izvajanja v letu 2019. To je zdaj največji odbor v Evropskem parlamentu in To tudi kaže, da Evropski parlament veliko pomena pripisuje zaščiti našega planeta. Naši državljani, še posebej mladi, od nas zahtevajo, da ukrepamo in to odločno, kar zadeva okoljska vprašanja. In to pomeni, da bomo potrebovali več podpore, ki jo bomo dobili in da imamo tudi več odgovornosti. Ko sem zaključil svoj govor v tem odboru pred petimi leti, sem dejal, da planeta ne podedujemo od staršev, ampak si ga izposodimo od svojih otrok. In res je, storiti moramo vse, kar je mogoče, zato da bomo planet predali svojim otrokom in vnukom v boljšem stanju, kot smo ga dobili čakata nas dva pomembna izziva za civilizacijo: podnebne spremembe in izguba biotske raznovrstnosti. Izguba naravnih vrst je neverjetnega obsega. Zdaj smo sredi šestega masovnega izumiranja živalskih vrst. Skoraj milijon različnih vrst lahko izgubimo zaradi človeških dejavnosti. Zgodi se lahko, da bo prišlo do nepovratnih posledic. Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe sta pojava, ki sta tesno povezana. In to je jasno zapisano tudi v poročilu o 1,5 stopinje IPCC in tudi v zadnji globalni oceni IPBES. Še nekaj. Če ne bomo drastično omejili izgube biotske raznovrstnosti in izgube ekosistemov, potem bomo ogrozili doseganje ciljev iz pariškega sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja. Čas se izteka. Ocena IPBES je potrdila, da se še naprej nadaljuje izguba biotskih vrst in to zelo hitro. Vidimo lahko šokantne fotografije, kot so požari v Amazoniji. In to kaže, da je realnost res grozljiva. Po drugi strani pa javnost zahteva politične ukrepe. Zadnji eurobarometer kaže, da so vprašanja na področju okolja med najpomembnejšimi petimi pomisliki državljanov EU. To vprašanje je celo bolj pomembno od brezposobnosti. Zato moramo to priložnost izkoristiti, da se pogumno spopademo z izzivi in res ukrepamo na vseh političnih področjih glavna gonila so ostala nespremenjena. Vendar, ne glede na naše prizadevanja, se je izkazalo, da zaenkrat naši ukrepi še niso dovolj dobri, da bi ustavili izgubo biotske raznovrstnosti. Po IPBS e je veliko krivda mogoče pripisati pomankanju vključevanja biotske raznovrstnosti v druga politična področja. Evropska unija mora voditi z zgledom. Če želimo biti verodostojni na mednarodni ravni, moramo najprej počistiti pred svojim pragom in začeti ukrepati doma. Direktive o naravi so temelji politike biotske raznovrstnosti Evropske unije. Pred petimi leti sem začel z jasno nalogo. Želel sem oceniti poglobljeno oceno teh direktiv. In ugotovitve tega preverjanja ustreznosti so, bila, so bile jasne. Pravni okvir je v temelju dober. In to podpirata tudi so zakonodajalca in javno mnenje, zato nismo predlagali sprememb na tem področju. Vendar, vseeno je bilo veliko problemov z izvajanjem. Čeprav zakonodaja omogoča zaščito nekaterim najpomembnejšim naravnim habitatom v Evropi, je zakonodaja še vedno omejena, kajti ne zagotavlja zaščite drugim področjem kot območjem Natura 2000. Leta 2017 smo se odzvali na te izzive z akcijskim načrtom Narava, ljudje in gospodarstvo. Številni ukrepi so oblikovali okvir za dolgoročne procese, zato da bi podprli izvajanje direktiv o naravi. In včeraj smo objavili nove, dolgo pričakovane smernice, zato da bi izboljšali način vključevanja storitev ekosistemov v načrtovanje. Zaključitev omrežja Natura 2000 tako na kopnem, kot tudi v morju, je ključnega pomena. Prav tako moramo postaviti ustrezne cilje glede ohranjanja in ustrezne ukrepe za vsa mesta Natura 2000. Mislim, da smo dosegli veliko napredka v zadnjih petih letih. Opredelili smo ključna mesta, pa ne samo to, zagotovili smo tudi ustrezno upravljanje. Odstotek zaščitenih mest, ki se upravljajo na ustrezen način, se je povečal z 50 na občutnih 70 odstotkov. Vendar zadeve moramo še izboljšati. Zato smo prav tako več pozornosti namenili izvrševanju zakonodaje na področju narave. Vključili smo 17 primerov zaradi kršitev, in začeli smo več kot 30 preiskav, zato da poskrbimo, da se bodo pravila spoštovala. Prav tako bomo še naprej sodelovali z državami, članicami in deležniki, zato da bomo spodbujali združljivost tudi s pomočjo dialogov o naravi. Vendar, poudariti želim, da bomo za uspeh potrebovali finančna sredstva. To pomeni, da bomo morali imeti na voljo EU sredstva, ki jih bomo morali tudi ustrezno porabiti. Vaša vloga je ključnega pomena tukaj, še posebej, kar zadeva pogajanja o SKP. Rezultat teh pogajanj bo zelo vplival na zdravje narave v Evropi v prihodnih letih, kajti raba zemlišč je ključno gonilo pri izgubi biotske raznovrstnosti. Vendar k kmetijstvu se bom vrnil kasneje. Najprej nekaj o naših morjih in oceanih. Objavili smo direktivo oziroma okvirno direktivo o pomorski strategiji in v zadnjih petih letih smo storili zelo veliko za to, da smo zaščitili morja in oceane. Vendar morsko okolje EU še vedno kaže znake propadanja. Do leta 2020 nažalost ne bomo dosegli ocene dobrega okoljskega statusa eh, za vse vode in vsa vodna območja v Evropi. Pripravili smo nova pravila o naravi in zaščiti pomorskih zemljišč in ta zaščitena območja smo povečali 7 odstotkov pred sedmimi leti do približno 11 odstotkov danes. To pomeni, da smo presegli cilj iz Aičija, ki je bil 10 odstotkov. Vendar še vedno obstajajo velike regionalne razlike in potrebnega je več dela. Pomorski odpadki so prav tako zelo pomemben izziv za pomorsko biotsko raznovrstnost in zdravje naših oceanov. Direktiva o plastiki za enkratno uporabo je bila sprejeta v rekordnem času in to je del stre, strategije za plastiko EU in gre za najbolj celovit pravni instrument na svetu v zvezi s tem. Vendar še vedno je treba rešiti problem mikroplastike. Tudi drugi sektori morajo prispevati k temu, da bomo imeli zdrave oceane. Kaj menim s tem? Govorimo o plastičnih odpadkih v morju, ampak ne govorimo veliko o odplakah hranil v morja, kajti tudi to povzroča veliko problemov v oceanih. Dobro, zdaj pa SKP. Vloga SKP je, da naslovi tako ekonomske vidike, kot tudi okoljske vidike in vidike trajnosti. Komisija je podala predlog za obdobje 2021-2027 in prizadevamo si, da bi okoljska zaščita in podnebni ukrepi bili v srčiki naših prizadevanj. Zakaj? Zato, ker moramo rešiti krize na področju biotske raznovrstnosti in podnebja. Prav tako pa moramo zagotoviti prehod na bolj trajnostno kmetijstvo v EU. Naj vam podam nekaj primerov pogoji v zvezi z neposrednimi plačili so bili okrepljeni in nekateri od teh so ključni za biotsko raznovrstnost. Naprimer, gre za zaščito mokrišč, zaščito trajnih travin v območjih Natura 2000 in tudi zaveza o kolabarjenju. Storiti moramo vse, kar je mogoče, zato da bomo poskrbeli, da bodo kmetje še naprej dobili javne subvencije in da bodo prispevali k zaščiti biotske raznovrstnosti. Ne moremo si privoščiti izjem. Upad biotske raznovrstnosti moramo ustaviti. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti dolgoročno vzdržnost evropskega kmetijstva. Komisija je prav tako predlagala še nekaj pobud za to, da bi imeli bolj okoljsko prijazne pristope. Velika novost v novi SKP je uvedba ekoshem v prvi stebr. To zagotavlja neposredno financiranje za kmete in takšne scheme bi lahko podprle prakse, ki so koristne za biotsko raznovrstnost. V predlogu komisije je mogoče najti tri elemente, ki zagotavljajo visoko raven okoljskih ambicij. Prvič, države članice morajo za okoljske in podnebne namene nameniti vsaj 30 odstotkov sredstev v drugem stebru, ki je namenjen razvoju podeželja. Drugič, države članice morajo na osnovi strateških načrtov SKP pripraviti prizadevanja za to, da dosežejo specifične okoljske in podnebne cilje. In komisija poziva tudi k temu, da bi učinkovito vključili podnebne oblasti v pripravo strateških načrtov SKP. Želimo si, da bi dobili kar najboljše mogoče sinergije na tem področju. Zato, da bodo strategije za biotsko raznovrstnost čim boljše tudi na ravni držav članic. Ne potrebujemo samo več sredstev za biotsko raznovrstnost, ampak potrebujemo tudi bolj učinkovito porabo teh sredstev. Okoljska učinkovitost SKP bo odvisna predvsem od tega, kako daleč sta pripravljena iti Evropski parlament in svet pri okoljskih ambicijah za novo SKP. Seveda pa bodo tudi države članice izbrale svoje možnosti v okviru strateških načrtov SKP. Kajti SKP ima zdaj več subsidijarnosti in to pomeni, da imajo države članice več odgovornosti na tem področju. Danes vas torej prosim, da poskrbite, da ne zmanjšamo okoljskih in podnebnih določb glede ambicij v predlogu komisije glede reforme SKP. Kaj nas torej čaka po letu 2020? Kakšna bo strategija na področju biotske raznovrstnosti v tem obdobju? Smo v ekološki in podnebni krizi. Jasno je, da ne moremo nadaljevati po starej poti. Potrebujemo več kot samo postopen napredek. Novo izvoljena predsednica komisije Ursula von der Leyen je obljubila ambiciozno agendo na področju bio, biotske raznovrstnosti predstavila je tudi Evropski Green Deal in zavezala se je k temu, da predstavi strategijo za biotsko raznovrstnost za leto 2030. Pred kratkim smo imeli tudi okoljski vrh z državami članicami in države članice sem pozval k temu, da spregovorijo tudi z drugimi ključnimi političnimi sektorji. Mislim, da bi enako veljalo tudi za Evropski parlament omejiti želimo biotsko raznovrstnost oziroma izgubo biotske raznovrstnosti, zato moramo pogumno ukrepati tudi na drugih področjih, naprimer na področju trgovine, kmetijstva, industrije in gospodarstva. Čisto konkretno, mislim, da je zdaj zadnji čas, da poskusimo pripraviti integrirane pristope. Novo izvoljena predsednica je predstavila tudi politične smernice, ki kažejo, da je treba postaviti nove prečne standarde za biotsko raznovrstnost. Jaz mislim, da bi bilo najbolje, da bi ta cilj dosegli tako, da razvijemo smernice glede vključevanja storitev ekosistemov v bolj robustno politično pobudo. Takšen okvir bi lahko dopolnil obstoječe direktive o naravi in zagotovil širšo pokritost in boljše ukrepe za to, da omejimo izgubo biotske raznovrstnosti in da zagotovimo, da bodo optimizirani tudi dobri rezultati za družbo. Poleg tega bomo pripravili prihodnjo vizijo na industrijski ravni, zato da bomo upoštevali naravne eh, oziroma pomisleke glede naravnega kapitala. Takšni ukrepi bi dopolnili naše delo in poskrbeli bi, da bo Evropska unija še vedno v ospredju na globalni ravni. Evropska unija bo imela priložnost pokazati svoje zaveze na 15. kopu na kitajskem, to bo oktobra 2020. Takrat se bo namreč govorilo o globalnem pristopu za obdobje po 2020. Svet ni dosegel ciljev iz leta 2010. Prav tako ne bomo dosegli ciljev iz Aičija za 2020, ampak ne moremo še enkrat ne doseči ciljev. Globalna skupnost mora govoriti manj in ukrepati več. Novo izvoljena predsednica si želi, da bi Evropska, Evropska unija sodelovala z globalnimi partnerji in omejila izgubo biotske raznovrstnosti v prihodnih petih letih. Prav tako naj bi bili v spredju leta 2020 na kop glede biotske raznovrstnosti, kot smo storili leta 2015 v Parizu. Ta kop mora postati pariški trenutek za biotsko raznovrstnost. Ambiciozni moramo biti, zagotoviti pa moramo tudi merljive in časovno določene cilje, dobiti pa moramo tudi resne zaveze vseh pogodbenic. Jasen, celovit cilj, podoben tistemu dveh stopin na področju podnebnih sprememb, bi moral dobiti dovolj podpore. Čeprav je znanstvena razprava morda kompleksna, vendar cilj mora biti preprost. En milijon izgubljenih vrst je en milijon preveč. Mislim, da bi morali dobiti nek cilj glede omejevanja takšne izgube. Kaj te cilj mora biti takšen, da ga bodo podprli tudi državljani. Zaščititi moramo biotsko raznovrstnost tako na kopnem kot v vodi, tako na področjih, ki so v nacionalni pristojnosti in tudi druge. Zato sem pripravil agendo za upravljanje z oceani in en od mojih prednostnih nalog je bila, da zagotovimo mednarodni sporazum glede zaščite biotske raznovrstnosti na odprtem morju. Vesel sem bil, ko sem videl pozitivne rezultate razprav na zadnji pogajalski seji, ki se je končala prejšnji teden v New Yorku. Vendar še veliko je treba storiti za to, da bi zagotovili ambiciozen in praktičen sporazum. Dobro, zdaj smo govorili o prihodnosti, čas pa je, da se vrnemo nazaj. Kaj ti čaka nas trenutna grožnja za biotsko raznovrstnost? To so požarje v Amazoniji, pa ne samo v Amazoniji, tudi druge po svetu. V Arktiki je gorelo letos, v Siberiji, v Grči, v Afriki, posod gori. Ti požari nas opozarjajo na krhkost gozdnih ekosistemov in na našo odgovornost, da jih zaščitimo. Gozdovi so neizogibni. Ključnega pomena so za to, da ustavimo izgub biotske raznovrstnosti, pa tudi za to, da preživimo in da se borimo proti podnebnim spremembam. Zaščita gozdov je ključna, če želimo zagotoviti, da bomo izpolnili zaveze iz pariškega sporazuma. Izpusti iz spremembe rabe zemljišč so drugi največji vir po izgorevanju fosilnih goriv. V zadnjih letih je stopnja krčenja gozdov nevredno visoka. 800 nogometnih igrišč vsako uro izgine že skoraj 30 let. Kmetijska širitev pa predstavlja približno 80 odstotkov globalnega krčenja gozdov. Evropska unija je uvozila in potrošila približno eno tretjino vseh izdelkov povezanih s krčenjem gozdov. Evropska unija ima zato veliko odgovornost, kar zadeva trajnostno upravljanje z gozdovi, preprečevanje krčenja gozdov, spodbujanja pogozdovanja in spodbujanja uporabe virov, ki ne prihajajo iz območij, ki so nastala zaradi krčenja gozdov. Komisija se je že odločila, da bo pripravila akcijski načrt in pripravili smo sporočilo v zvezi s tem, da zaščitimo gozdove. Prosil sem svoje kolegice in kolege iz GD za okolje, da vam več o tem povedo jutri. Vem, da je časa malo, že zdaj sem predolg ampak želeli ste tudi, da vam povem več o konferenci pogodbenic konvencije CITES. Nekaj ključnih rezultatov bom povedal, ampak z veseljem lahko o tem povem več tudi kasneje. COP18 za CITES se je končala v Ženevi prejšnji teden. V splošnem sem zadovoljen z rezultati in z ključno vlogo, ki jo je imela Evropska unija v tem procesu. Nobenega poslanca ni bilo tokrat tam, ampak vem, da vas je veliko spremljalo to konferenco zelo natančno. Vsi predlogi EU za dodatne vrste so bili sprejeti večinoma soglasno. Konferenca se je odločila, da uvede ali zaustri nadzor nad trgovino za številne živalske in rastlinske vrste. To vključuje sesalce, kot so žirafe, pa tudi vrste, kot so morski psi ali morske kumare. Vse tri je treba zaščititi pred pretiranim izkoriščanjem zaradi mednarodne trgovine, če želimo ta cilj seveda vzeti resno. Dobra znanstvena priprava in tesno sodelovanje z številnimi državami so prispevali k temu uspehu. Kop se je odločil, da še bolj regulira prenos živih afriških slonov iz njihovih naravnih habitatov. Evropska unija je tukaj zagotovila sporozum, ki poveča zaščito, zaš, stopnjo zaščite za slone medtem ko bodo znanstveniki ocenjevali o vsakršnih premikih v zvezi s temi živalmi. Še naprej si bom prizadeval za to, da zaščitimo in zagotovimo celovit pristop k urejanju trgovine z divjimi živalmi. Temeljiti moramo vedno na dejstvih in na znanstvenih dognanjih. Sodelovali bomo z vsemi po svetu, bilateralno in tudi z multilateralnimi institucijami, kot je CITES. To pomeni, da moramo prav tako povezati različne politične skupnosti. In prepričan sem, da nas bo parlament pri teh prizadevanjih tudi podprl. Kolegice in kolegi, če sklenem, pri vseh teh vprašanjih, ki sem jih omenil, pa tudi pri številnih drugih, računamo na podporo, na sodelovanje in na podporo Evropskega parlamenta. Zlasti pa, Računam na vašo podporo, dragi poslanci v odboru Envi, kaj ti čakajo naš, nas pomembne in ambiciozne naloge. Hvala. Hvala lepa, hvala, da ste zaprosili za našo podporo. Upam, da bodo poslanci to tudi storili. Prvi krok vprašanj za vas, dragi komisar, vam bodo zastavili koordinatorje. Agnes Evron je prva. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar, hvala, da ste tukaj, hvala za vašo predstavitev. Še bolj bomo zaščitili afriške slone in druge vrste. To je pozitiven signal za ohranitev biotske raznovrstnosti. Vendar iti moramo še dlje. CITES je konvencija o mednarodni trgovini in gre za en način zaščite živalskih vrst. In s tem se borimo tudi proti nezakoniti trgovini z divjimi živalmi in to je zelo pomembno za to, da zaščitimo divje živali. 40 tisoč slonov vsako leto umre zaradi te trgovine. In Evropska unija je dan danes tranzitna točka, pa tudi ciljna destinacija za te živali in izdelke teh živali. Zato imamo veliko odgovornost na tem področju. Gospod komisar, Evropska unija se bori proti mm, trgovini z divjimi živalmi in sporazum se izteče naslednje leto čas je, da Evropska unija stori več in EU in države članice morajo storiti več za to, da dosežejo cilj za leto 2020. Nekaj vprašanj. Zanima me, ali ste sprejeli kakšne ukrepe, da nadomestite ta zaostanek oziroma da poskrbimo, da bomo doseži, dosegli cilje. Veliko je tudi razlik pri izvajanju te zakonodaje in Zanima me, ali ima komisija v pogled v to, kakšni so rezultati glede izvajanja te zakonodaje in ali imate kakšne možnosti, da poveste, kako bi lahko izboljšali izvajanje to, te zakonodaje. Hvala. Hvala lepa, hvala, da ste se držali tudi časa za govor. Socialisti, Jute Guteland. Hvala, gospod predsednik, hvala, komisar Vela, za to, da ste spregovorili pred nami in da ste nam dali priložnost, da spregovorimo o enem največjih izzivov, s katerimi se spopadamo dan danes in s katerimi se bomo spopadali v prihodnosti. Vprašanje je, kako ukrepati, ko vidimo ta upad biotske raznovrstnosti. Vidimo, da smo zdaj v času ekološke katastrofe znanost je jasna. Vsi ekosistemi so pod pritiskom. Poročilo IPB je zadnje v vrsti več poročil. Vem, da vam ne rabim pridigati o tem, vem, da to veste, ampak Evropa še vedno zaostaja pri zaščiti biotske raznovrstnosti, naprimer še naprej v okolje spuščamo nevarne kemikalije, kot so pesticidi, v okolje spuščamo plastiko in tako naprej. Kdaj bo komisija predstavila strategijo za preprečevanje izpustov tohnič, toksičnih snovi v okolje? Na to že predolgo čakamo. Zakaj se uporaba pesticidov ni zmanjšala od 90-ih let prejšnjega stoletja, ne glede na to, da imamo zdaj zakonodajo, ki je namenjena prav temu. In tretjič, govorite o mikroplastiki. Vidimo pa, da nekatere države članice ukrepajo same. Vidimo, da se pripravlja tudi zakonodaja o kozmetiki in zobni pasti. Kaj bo komisija storila za to, da rešimo ta problem zaradi mikroplastike? COP na kitajskem bo ključnega pomena za to, da zagotovimo zavezanost k biotski raznovrstnosti. Gozdovi so pomembni, lepo, da ste to omenili, ampak kaj lahko storimo mi za to, da poskrbimo, da bo Evropska unija zagotovila ustrezne globalne ukrepe za zaščito biotske raznovrstnosti na globalni ravni? Ali se strinjate, da bi morali uporabiti vse možnosti, ki jih imamo, kot so naprimer trgovinski sporazumi, zato da poskrbimo, da bodo globalni akteri tudi sami prispevali k temu, da bomo ustavili to katastrofo. Hvala. Ja, Hvala. Sledi predstavnik za skupino Vinju, gospod Torvalds. Hvala lepa za besedo. No, izkoristimo še te zadnje trenutke, ko imamo možnost, da se o tej tematiki pogovarjamo z vami. No, za začetek uporabljamo fosilna goriva in tako proizvedemo okrog 10 gigaton letno. V Amazoniji imamo 115 eh, milijonov gigaton CO2 v drevesih, tako da vidimo, da nekaj gre zelo, zelo narobe. in enostavno proti temu ne bomo mogli ukrepati. Poleg tega predvsej govorimo tudi o biotski raznovrstnosti. Na finskem imamo boralni gost, govorimo o biotski raznovrstnosti v boralnem gozdu in to so stvari, ki se merijo v miligramih. Če si pogledamo številke, je takole. Brazilija ima sporazum o živini iz leta 2009, ima tudi moratori na eh, zemljo. Poglejmo, kako je s krčenjem gozdov. V statističnih podatkih lahko vidimo, da sporazum in pomoratori dejansko delujeta deforestacija v Braziliji in v Amazoniji se je ohranila na nižji ravni, rav, ravno zaradi tega sporazuma in pa moratorija. No, ampak dejstvo je, da politični voditelji ne prevzemajo odgovornosti, ne storijo vsega, kar, ne storijo vsega, kar bi lahko, da izboljšajo situacijo. Kako pa je na trgu? Kitajski jedci govedine. predstavljajo pravzaprav majhen delež uživalcev govedine, recimo, če jih primerjamo z ZDA, ampak eh, če pa govorimo o milijardi in pol ljudi, ki vse pogosteje je govedino, potem vidimo, da bomo k malu prišli do trga, ki pravzaprav poganja to, kar se trenutno dogaja v Braziliji. Zato je treba ukrepati. Hvala lepa. Na vrsti so zeleni. Mariču sem. Hvala lepa za besedo. Komisar, v Amazoniji divja požar že od avgusta na tisoče hektarjev gozda, gozda je bilo uničenih in eh, enostavno ne ukrepamo dovolj hitro. Ali obstajajo ljudje, ki so za to odgovorni, seveda obstajajo. Ali vemo, kdo uh, bi moral ukrepati, seveda vemo. ampak še vedno preveč upoštevamo gospodarske interese in to na račun narave. Še vedno imamo intenzivno kmetijstvo, imamo močno lesno industrijo in eh, še vedno se izvaja eh, eksotični les iz eh, Amazonije, tako da lahko potem proizvamo pohištvo. No, Nekoga sem slišal, ki je rekel, najprej, da je mislil, da se bori za rešitev amazonskega gozda, zdaj pa vidi, da se pravzaprav bori za rešitev človeštva. Tudi Evropa ima pri tem svoj delež. Ne moremo se pretvarjati, da nimamo nič pri tem. Tudi uh, Francija se bori proti krčenju gozdov v francoskih vajanih treba je pač ukrepati. In zdaj pa sledimo vprašanje, kdaj bomo končno priznali pravice narave. Kdaj se bomo zavedali, da dejansko gre za ekocid? Komisar, Evropska unija se mora eh, odzvati, kajti tukaj gre za nek temeljni napad tudi na uh, Eh, človekove pravice. Sledi gospa Limer za ID. Ja, seveda je treba eh, zaščititi naravo, treba si je prizadevati za biotsko raznovrstnost. Saj ni tako, da ne počnemo ničesar. Tukaj sem. Ja, eh, želimo storiti vse možno, da bi pomagali našemu planetu in da, bom, da bi končali eh, škodljivo delovanje ljudi. In eh, v tem odboru se na široko eh, pogovarjamo o težavah, s katerimi se spopada Evropska unija. Danes dopovdne smo se pogovarjali o letalskem prometu. Do leta 2050 želimo doseči neutralnost na tem področju. No, če si pogledamo, kako je eh, s palmovim oljem v preteklosti, eh, se je propagiralo, da eh, je to okoljsko neutralno, ampak dejansko na ta račun zasadimo ogromna območja zemlišč. No, pa ne gre samo za palmovo olje, gre tudi za druga goriva, ki potrebujejo ogromno zemlišč, če želimo, da zagotovijo dovolj energije. No, pa če si pogledamo pred lasten prak, Evropa. Uh, eh, veterna energija, fotovoltaika, to še vedno velja za uh, trajnostno energijo, ampak kljub temu potrebujemo ogromno površin za to recimo v Nemčiji smo uh, ogromno posekali uh, del starega gozda, da bi lahko uh, dobili te površine. Uh, veterne turbine recimo grozijo, grozijo, ogrožajo ptice, ogromno je hrupa. Samo v Nemčiji uh, je do 30 tisoč ptic prizadetih. Enako velja tudi za insekte. Potem solarne naprave uh, uporabljajo uh, kadmi uh, in pa svinec. To so uh, vse snovi, ki so dejansko zelo škodljive. Torej, kaj bo naredila Evropska unija na tem področju? Ne moramo uh, govoriti o varstvu podnebja oziroma o klimatski politiki, če delamo tako. Uh, V angleščini obstaja pregovor, ne moreš hkrati imeti torte pred seboj cele, a hkrati pa je tudi jesti. Hvala lepa. You, von Hvala, gospod uh, von Ra za EKR. Think, uh... Hvala lepa. Nedvomno je tako, da je varstvo biotske raznovrstnosti izredno pomembno vprašanje dejansko je to področje, kjer lahko nekaj storimo in kjer lahko nekaj tudi dosežemo. To ni tako, to ni tako kot pri prejšnjih razpravah, kjer so rezultati nekje umegli. No, ampak kljub vsemu, mislim, da Evropa tukaj ni glavni problem. Recimo, to so veliki izzivi za državo, kot je Kitajska. Ta uh, postaja vse bolj bogata in ima ogromne potrebe, recimo po tigrih, po lovu in podobno. Tako da bi z veseljem slišal od komisarja, kakšni so vaši strateški načrti, da bi za tiste države, ki imajo naraščajoče potrebe, ki škodijo biotski raznovrstnosti, našli rešitve. Ne moremo zdaj svetovati Kitajcem naj ne jedo govedine. In ne moremo jim enostavno pristopiti z našim uh, razmišljanjem o biotski raznovrstnosti. Na ta način ne bomo dosegli ničesar. Torej, kakšni so naši vzvodi, da lahko prepričamo takšne države, da sodelujajo pri ohranju biotske raznovrstnosti v skladu z instrumenti, kot je CITES? Hvala. Hvala vam. Še zadnji govornik v prvem krogu, Petr Skokaris iz skupine GUE. Agapte Direvela, Direkomisioner, Eh, ja, Spoštovani komisar Vela, pogovarjamo se o biotski raznovrstnosti. Govorimo o množičnem izumrtju vrst, tako količinsko kot tudi kakovostno. No, tukaj gre za množične izgube, ki bodo povzročili, povzročili tudi človeške izgube. Biotska raznovrstnost je svetovno dobro. In mislim, da je vaš pristop pravi. Potrebujemo celovit pristop, potrebujemo horizontalne ukrepe, ki bodo dosegli vse gospodarske dejavnosti. Pripričan sem, da bo Evropska unija na zasedanju COP15 na Kitajskem imela vodilno vlogo, ko gre za podnebne spremembe in biotsko raznovrstnost. Ampak tu je še ena stvar, ki jo je treba omeniti. Treba je zagotoviti, da države članice sprejmejo in izvajajo direktive Evropske unije. Grčija je ena od držav z največjo stopnjo biotske raznovrstnosti, pa smo morali na Evropsko sodišče, ker že desetletja zamujamo z izvajanjem ciljev, tudi recimo za naturo. Dosegli smo veliko napredka, zlasti v Kitu, v Parizu, v New Yorku, na področju mednarodne diplomacije. In eh, tukaj eh, so pomembni tudi prostovoljni prispevki eh, držav, v smislu, da so se pravzaprav prostovoljno usedle za mizo k pogajanjem. Dejstvo pa je, da potrebujemo tudi nekaj bolj zavezujočega z državami Merkosura, recimo. Lahko rečemo, da smo lani dosegli 350 milijard evrov uh, izmenjave, recimo, ko gre za govedino in sojo, ampak ravno to pa zelo ogroža Amazonijo in pa biotsko raznovrstnost. Tako da mislim, da moramo tudi pri naših trgovinskih sporazumih vedno govoriti tudi o biotski raznovrstnosti. Hvala lepa. Tako, Gospod komisar, zdaj pa imate na voljo deset minut za ta prvi krok odgovorov. Agnes, Agnes izpostavili ste vprašanje vezano na slone. Lahko vam zagotovim, da se vse čas borimo proti trgovini s prosto živečimi živalmi. Borimo se tudi proti nezakoniti sečni. No, v zvezi eh, s citesom, prejšnji teden smo se ukvarjali tudi s sloni. Svet je opredelil stališče Evropske unije, gre za uh, sklep sveta, ki je bil sprejet soglasno. Evropska unija torej ohranja stališče. kakor je bilo obravnavano v zvezi s prenosom slonov iz priloge 2 v prilogo 1. No, glede izumrtja. Mislim, da imamo veliko dobre zakonodaje. Kaj, kar pa še ostane, je vezano na izvajanje. Vedno govorimo o tem, da je Evropska unija vodilna tukaj, pa tam. No, ampak jaz vedno vprašam, vodilna v zvezi s čem? Ali smo vodilni na področju priprave zakonodaje ali tudi na področju izvajanja? To je tisto bistveno vprašanje. Kaj lahko storimo več? Mislim, da ni dobro, da grmadimo enak na drugega. Imamo že dovolj dobro zakonodajo, zdaj pa moramo več postoriti pri izvajanju. Potem netoksična strategija. Gospa Guterland je to omenila, gre za strategijo leta 2020. E, znanstveno so stvari kristalno jasne, ampak celo znanost me včasih kar prestraši. E, moje skrbi so počasih še bolj pereče od tistega, kar nam govorijo znanstveniki. No, naj uh, spregovorim o velikem koralnem grebenu. Pred približno 15 leti uh, so uh, znanstveniki že govorili o tem, uh, Eh, govorili so, da se bo ta greben morda lahko uprl podnebnim spremembam, no, ampak eh, par let pozneje je bilo ugotovljeno, da se ta koralni greben ne bo mogel upreti podnebnim spremembam. In zdaj znanstveniki preučujejo, kakšen bo učinek do leta 2025. Eh, več kot polovica eh, tega velikega grebena je zdaj že mrtva. Torej, stvari se dogajajo še hitreje od tega, kar so nam nekako napovedali znanstveniki. Znanost je jasna, ampak včasih moramo biti še bolj previdni. Potem vprašanje pesticidov, s tem se popolnoma strinjam. Vedno govorim o dobrih kmetijskih praksah, pa tudi o slabih kmetijskih praksah. Vedno sem precej direkten glede tega ne moremo še naprej subvencionirati škodljivih kmetijskih praks. Hkrati pa ne nagradimo dobrih kmetijskih politik in praks. Sveda ne krivim kmetov, z njimi se pogovarjam, želim, da so kmeti del rešitve potrebujemo dobro, učinkovito SKP in eh, to lahko dosežemo le, če vključimo tudi kmete, ko govorimo recimo o gnojilih, o pesticidih. Kmetje morajo sodelovati, niso bili oni tisti, ki so si izmislili te kemične snovi. Zato so odgovorni znanstveniki. Tako da ja, treba se ukvarjati tudi s temi vprašanji. No, potem vprašanje mikroplastike. Veliko stvari smo že postorili, ampak eh, zagotoviti je treba, da politike, ki jih pripravljamo in ki učinkujejo mm, na Evropsko unijo, pa tudi eh, svet nasplošno. Torej, za vse to potrebujemo pa dobre raziskave, dobro znanje, dobre podatke, da se lahko ustrezno odločamo. Gospod Orvalc je omenil Amazonijo lahko se le strinjam z vami, to, kar se dogaja tam, je grozljivo. No, če nas skrbi deforestacija, če nas skrbijo uh, požari v gozdovih, mislim, da moramo razmišljati širše, ne pa, da se osredotočimo samo na Amazonijo. No, ampak zdaj govorimo pač o Amazoniji. Stvari so šle iz rok in uh, Mislim, da tukaj zdaj potrebujemo politično zavezo. V Šarmeš Elšejku lani, ko je prišlo do globalne strategije na področju biotske raznovrstnosti, smo si zadali tri stvari. Najprej potrebujemo cilje, ki so merljivi. Drugič, treba je prenehati govoriti in je treba začeti ukrepati, potrebujemo torej akcije, ukrepe. In tretjič, potrebujemo zaveze na visoki politični ravni. Zavezati se morajo predsedniki, ministri, države. Ne moram verjeti, da ko imamo sestanke z okoljskimi ministri, jih, ima, jih je polna usta, imajo ogromno ambicij ampak potem, ko se vrnajo v svoje države, pa imajo tam težave z ministrom za kmetijstvo, za gospodarstvo, za finance in tako naprej. In zato tudi pozivamo k politični zavezi. No, trenutno se pač pogovarjamo o Braziliji. Nimamo ustrezne politične zaveze na visoki ravni, kar zadeva gozne požare. Maritusom. Ja lahko le ponovim, treba je uporabiti vsa orodja, ki jih imamo na voljo, da se zaščitimo pred krčenjem gozdov, pa ne samo v Braziliji, temveč tudi drugot. Silvija je spraševala, ali podpiram biogoriva, palmovo olje in podobno. Ne, eh, ne podpiram jih. Moja rešitev za prihodnost je e-mobilnost, ampak tudi tukaj moramo biti zelo previdni, da ne bomo ogromno uničili, da zgradimo nekaj novega. No, ko govorimo o obnovljivih virih energije, običajno razmišljamo o sončni energiji in pa o veterni energiji, popolnoma pa pozabljamo na to, kar lahko ponudijo oceani. Sam uh, zelo postavljam v ospredje uh, energijo, ki jo lahko zagotovijo oceani, recimo valovi, tokovi, plima in uh, mogoče se kakšne stvari po Evropi dogajajo, uh, tako da niso uh, ravno izpostavljene kar nekaj komunikacije, ampak to so vsekakor neki viri energije, ki jih jaz popolnoma podpiram. Aleksandr je omenil Kitajsko zdaj bom spregovoril uh, kot posameznik, kot krmenovela, ne kot komisar. Ne moremo podcenjevati tega, kar počne Kitajska na področju okolja, uh, eh, proste živečih živali. Kadarkoli jih obiščemo, predstavimo svoje stališče, pritisnemo in dobimo pozitiven odziv. Seveda oni niso popolni, pa tudi mi v Evropi nismo popolni. No, Kitajska. Takole je, omeniti moram, da imamo jutri in pojutrišnjem tukaj kitajsko delegacijo. Kitajska je bila namreč prva država, s katero smo sklenili sporazum o oceanskem partnerstvu, partnerstvu za oceane, kar pomeni, da skupaj ukrepamo, da skupaj iščemo rešitve in si pomagamo najti izhod. Recimo imamo satelitske podatke, ki jih združujemo naša eh, eh, Evropska unija in pa Kitajska, tako da lažje ugotavljamo, kaj vse vpliva na oceane. No, mislim, da je pot naprej taka da ne kažemo s prstom na druge države. Ne, prava pot, da se usedemo za mizo skupaj z drugimi državami in na ta način najdemo nek trajnostni način. Mislim, da bi to lahko delovalo. Potem Petros je omenjal globalno razsežnost eh, rešitev na področju biotske raznovrstnosti no, biotske raznovrstnosti gotovo ne bo uh, zagotovila samo ena država, gre za globalno vprašanje. Ampak mislim, da moramo iti globlje v te lokalne rešitve. Vsaka rešitev namreč šteje. Sam sem se sestavil s predstavniki Kitajce, Kitajcev tudi za priprave na kop naslednje leto. In mi dajemo v spredje predvsem ukrepe in pa zaveze na globalni ravni. Torej, da ne bomo imeli samo neke, nekih dvostranskih sporazumov med državami, iti moramo širše. Petros je omenil tudi, da manjka opredeljenih eh, lokacij za Naturo 2000. No, pri Naturi 2000 seveda ne gre samo za to, da določimo lokacije. Ko sem se prvi začel ukvarjati s tem, sem najprej vprašal, kakšna je skupna številka vseh lokacij in e, rečeno je bilo, da je številka dobra, 20 odstotkov Evrope, no, ampak mene je zanimalo, koliko teh stvari obvladujemo oziroma upravljamo. In rekli so približno polovico, torej da nekaj ugotoviš, določiš in da potem to tudi obladuješ, oziroma s tem upravljaš. To sta dve različni stvari. Če smo zdaj pri 50 odstotkih, bi morali iti vsaj do 70 odstotkov. Imeti moramo torej prepričanje, vstopiti moramo v dialog in na ta način se bomo lahko tudi uprli kršitvam. Hvala lepa čisto časovno gledano, eh, moramo naprej. Sledi drugi krok razprav, gospod komisar. To bo drugi krok, hkrati pa tudi zadnji krok, mimo grede. Začnemo s Pernilo Vajs, e LS. Hvala, predsednik. No, eno minuto imate na voljo še toliko, da vam povem. Eno minuto na vprašanje. Torej, eno minuto vse skupaj za vprašanje, ne? No, bom na hitro pravila. Eh, vsi smo spremljali, kaj se je dogajalo z Amazonijo poleti. Gozdovi globalno gledano pokrivajo 30 odstotkov površine na Zemlji, okrog 80 odstotkov različnih živalskih vrst in rastlinskih vrst je, vrst je tam, tako da smo pred velikim izzivom uh, eh, ohranjene biotske raznovrstnosti v gozdovih. Gospod komisar, že vi ste prepovedali, da je ta raznovrstnost bistveni sestavni del skupne dediščine človeštva, zato je izredno pomembno, da zagotovimo da ne bo izumiranja vrst. Imam dve vprašanji, no, zdaj se začne odštevanje. Ali je najnovejša razprava v zvezi s požari v Amazoniji spodbudila komisijo, da predlaga dodatne ukrepe, ki bodo sledili novi strategiji, ki ste jo že prej omenili? Z vidika ELS menimo, da potrebujemo nujno ukrepanje kako komisija zagotavlja, da bodo ti ukrepi uvedeni tako, da ne bodo škodili državam z gospodarskega vidika. Um, neproduktivnih ukrepov ne bi smeli uvajati. Nekateri ljudje recimo dvomijo, zvez, eh, dvomijo glede um, sklenitve sporazuma z Merkosurom. Mislim, eh, da je to eh, napačen pristop. Sem pač nova. Eh, Nekako sem se skušala držati časovnice. Ja, držite se minutaže, sicer nam bo zmanjkalo časa. Se za Luena, za SND. Señor komisarjo, por, eh, por su claridad, creo que es hora de decir que. Ja, hvala lepa na hitro, gospod komisar. Hvala lepa za vse, kar ste povedali. Prihaja do uničevanja vrst. Vi ste prej že omenjali Kitajsko, omenjali ste skupno kmetijsko politiko, omenili ste trajnostno kmetovanje. No, seveda, problemi eh, se ne našajo samo eh, na gozdove v Amazoniji, potrebujemo ustrezno zakonodajo v zvezi s sečnjo dreves. No, potem pa so tukaj še uh, suše, ki vplivajo na eh, posamične države. V Španiji bi lahko izgubili tudi do polovice naših gozdov ali nameravati sprejeti kakšno posebno odločitev v zvezi s tem. Hvala lepa za eh, Renew, Nikolo Stefanuta. Se pare, kaj vem, omare propasti entre direktive Evrope. Spoštovani komisar Vela. očitno imamo razkorak med direktivami eh, za zaščito gozdov in pa med realnostjo. Recimo imamo določene zaščitene lokacije, imamo naravne rezervate. Ampak kljub temu prihaja do uničevanja habitatov. V Romuniji imamo največje evropske um, gozdove, ki so še nedotaknjeni, okrog 21 tisoč eh, hektarjev. Uh, Imamo zakonodajo, s katero ščitimo okolje, ampak ta nima nobenih zob. Kakšni so letni stroški neizvajanja te zakonodaje? Gre za 55 eh, milijard evrov, kajti prihaja do spremembe podjetja, moramo ponovno pogozdevati. Komisar, kako lahko okrepimo naše ukrepe? Že kolegica prej se je, omenila, eh, se je navezala na eh, konferenco naslednje leto, ki se bo nanašala na biotsko raznovrstnost. Zanima me, kakšni so načrti v zvezi s tem. Hvala lepa, zdaj pa še zeleni. Us, Vela, and... Hvala lepa, da ste z nami, gospod Vela. Hvala za vaše besede. Stokholmski inštitut je ugotovil, da imamo devet. Uh, pomembnih vprašanj. Eno od njih so podnebne spremembe, potem pa je tukaj še vprašanje izginjanja vrst. Vrste izginjajo zelo hitro in vemo, da je to eno od najbolj perečih vprašanj na planetu. Tega trenda ne bomo mogli zaustaviti, če bomo ohranjali zgolj majhne površine, parke, potrebujemo celosten pristop, zajeti moramo vse sektorje, kmetijstvo, infrastrukturo, železnico, cesto in tako naprej. Moje vprašanje je, kaj bo lahko ponudila Evropska unija, ko bo šla naslednje leto na Kitajsko? Ali bomo lahko zagotovili nek eh, pravno zavezojoči okvir, ali bomo imeli neko zakonodajo zopr pesticide, ali bomo imeli jasne smernice v zvezi z mednarodnimi sporazumi. Biotska raznovrstnost uh, zagotavlja tudi naše življenje, tako da ne smemo prerezati te popkovnice. Hvala lepa. Veliko je še vprašanj glede naslednje strategije 2020 eh, in evropskega pristopa do naslednjega sestanka COP, smiselno bi bilo, da torej ta različna vprašanja združite v enoten odgovor. Sedaj pa skupina ID, Silvija Lemar, izvolite. Ne bi boste vedno moj dran. Hvala lepa, sploh nisem vedela, da imam še eno priložnost, ampak bom to kar izkoristila in zastavila še eno vprašanje. Omenjala sem eh, večjo porabo goriv alternativna goriva in vaš odgovor je bil ta novi način pridobivanja energije preko plime in osejke. To je res zanimiv predlog, ampak ali mislite, da bo to res pomagalo pri podnebnih spremembah? Poleg tega niste odgovorili na moje vprašanje o tem, ali bo Evropska unija spremenila svojo energetsko politiko, tudi z ozirom na izumiranje biotske raznolikosti. Hvala. E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 Moje vprašanja so povezala, povezana v zvezi s tem. Zanima me, ali ste izvedli poglobljeno analizo in če ste jo, kakšni so bili rezultati te analize, kajti te sklepe potrebujemo, zato da bomo lahko bolje upravljali z skupno kmetijsko politiko in da bomo lahko bolje zaščitili biotsko raznovrstnost potem bomo tudi lahko bolje delili javna sredstva. Opozoriti vas želim tudi na pobudo Konvencija Karpatov. Poljska, Češka, Romunija, Srbija so uh, pogodbenice te konvencije in vabim vas, da si to preberete. Hvala. Uh, Najlepša hvala za guje, gospod Juarez. E Uvodoma ste povedali, da je Evropska unija presegla svoja pričakovanja in cilje glede zaščitenih morskih območij. Ampak obstajajo velike razlike med državami članicami glede zaščitenih morskih območij, predvsem kar se tiče odstotka teh območij v primerjavi z celotno površino morskih eh, območij. Irska ima naprimer mednarodno obveznost, da 10 odstotkov svojih mori opredeli kot zaščitena območja. Ampak irski, eh, irska organizacija za zaščito okolja je gotovila, da je Irska namenila le 2,3 odstotka svojih morskih območij za posebno zaščito. To je veliko manj. Ali vas skrbi, da Irska ni storila svojih obveznosti in ali se strinjate s tem, da je potrebno preveriti, ali ta desetodstotni cilj še drži, glede na cilje, ki smo si jih zadali, glede biotske raznovrstnosti in glede na to, da se ta manjša bolj kot kadarkoli poprej v človekovi zgodovini. Hvala lepa. Najlepša hvala, spet dobi besedo ILS, e Lidija Pera, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. eno vprašanje z moje strani. Presegli smo zadane cilje, kot ste povedali, in eh, ugotovili smo, da si naša prst ne more opomoči, ker jo vse čas izkoriščamo. Rodovitna tla se ne obnavljajo, vedno znova imamo sušna obdobja, potem pa pretirano deževno obdobje in zaradi tega je narava še bolj občutljiva, pogosto se tudi širijo puščave. Grčija, Portugalska in Cipr so še najbolj prizadete zaradi večanja puščav in eh, pri nas izumira veliko vrst zaradi tega. Več kot 50 odstotkov površja Portugalske je takšnega, da nam grozi to, da se pri nas širi puščava. Kaj lahko storimo, da bi to preprečili? Hvala lepa, Sara Seras za SND. Obrigada, senjor prezident, obrigada. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod komisar, za to, da ste danes v našem odboru. Dva vprašanja imam. V pogodbah piše, da je potrebno upoštevati povezavo najbolj oddaljenih regij z morjem. Glede na to, da prihaja do onesnaževanja mori in podnebnih sprememb, me zanima, kaj boste vi storili za to, da zaščitite živali, ki živijo v morju in istočasno, kaj boste storili za to, da rešite različne negativne aspekte posledic podnebnih sprememb na živali in tudi na gospodarstvo v tem sektorju. Veliko avtohtonih vrst živali in rastlin namreč izumira. V naših morjih je vedno več tujih vrst, ki prinašajo tudi tuje bolezni, te pa negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost pri nas. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa Renew. Gospa Voden. Hvala lepa, gospod komisar. V poročilu piše, da je eh, biotska raznovrstnost eh, vse manjša, da se manjša z veliko hitrostjo. V zadnjih tednih smo se osredotočali predvsem na gozdove, ampak eh, pomembno se mi zdi, da ste danes izpostavili tudi morja. Biotska raznovrstnost v naših morjih je ključnega pomena za vse nas. Vsak dan je v oceanih na poti 60 tisoč tankerjev. To so velike ladje, ki spuščajo različne zvoke, ki posegajo v eh, življenski prostor različnih rib in morskih sesalcev. Na tak način ogrožamo podvodne ekosisteme. Seveda obstajajo tukaj možnosti, kako posredovati, ampak ali imamo tudi politično moč za to, da bi to storili? Če bi te eh, ladje plule le 10 odstotkov počasneje, bi se zvok teh ladij zmanjšal za 80 odstotkov. Kaj boste torej storili, da bi preprečili zvočno onesnaževanje na oceanih in zagotovili večjo biotsko raznovrstnost? Hvala. Hvala lepa, Kanev za, e, gospod Kanev za e uh, ELS. Najlepša hvala. V 12 letih članstva v Evropski uniji je bolgarska vlada izdala samo 12 odlokov o imenovanju znotraj direktive o biohabitatih. To povzroča veliko negotovost tako za lastnike zemljišč, kot tudi za tiste, ki jih uporabljajo. Pri nas prihaja do sistematskih kršitev direktive za habitate. Komisija je to že ugotovila, ni pa pripravila nobenih sankcij. Veliko je pritožb, veliko je peticij, ki pa samo čakajo na to, da bi nekdo ukrepal na podlagi njih. Že leta 2009 so prišle prve pritožbe do Evropske komisije. Zastavljam vam torej vprašanje. Očitno obstajajo težave pri izvajanju zakonodaje in pri eh, sankcijah v primeru neupoštevanja. Izpostavil bi to, da obstaja velika ozaveščenost glede biotske raznovrstnosti v Bolgariji in naši državljani pričakujejo, da bo Evropska komisija tukaj ukrepala bolj odločno, žal pa tega ne počne. Hvala. Najlepša hvala, SND, gospa uh, eh, Bukar. Hvala lepa, gospod komisar, vprašanje imam za vas. tudi jaz si želim, da bi ta pariški trenutek nekako prenesli na uh, eh, kop in na nadaljne pogajanja v, v tem okviru glede biotske raznovrstnosti. Za biotsko raznovrstnost bo zelo težko opredeliti podobno opredelil, opredelil cilj Ali bi bilo smiselno, da si uh, zadamo nek cilj, glede kakšen, tega, kakšen odstotek ozemlja bi zaščitili na našem planetu? Kako bomo pri tem tudi zaščitili pravice avtohtonih prebivalcev in kako bomo poskušali omejiti izumiranje vrst? Gospod komisar, kakšne bodo tukaj vaše naloge, kakšne ukrepe boste sprejeli ali že imate strategijo in kakšni so bili prvi odzivi na to strategijo? Hvala lepa, pa še zadnje vprašanje in sicer eh, gospod Sinčič iz ne v nepovezanih. Absolutno. Gospod komisar Vela, na začetku ste govorili o tem, da treba ohraniti Amazonijo. To seveda drži kot vrsta, kot ljudje ne moremo preživeti, če ni Amazonije. Ni treba, da greste v Amazonijo, da vidite, kako izginja eh, biotska raznovrstnost. Pri nas imamo 27 kvadratnih, eh, tisoč kvadratnih metrov eh, gozdov na Hrvaškem in posekali smo ogromno, ogromno dreves, tudi na zaščitenih območjih. Pa ne, eh, zato ni kriva živina, niti eh, požarja, ampak gre za korupcijo. Kako naj torej pričakujemo, da bomo zaščitili Amazonijo, ki je oddaljena 10 tisoč km, če niti pred lasnim pragom ne moremo pomesti in ohraniti svoje gozdove? Hvala. Uh... Hvala lepa. Veliko vprašanj je bilo o amazonskem pragozdu, o eh, krčanju gozdov in tudi o politiki Evropske unije. Naj vas spomnim, jutri bomo imeli poseben eh, sestanek, ki bo namenjen samo tej temi in upam, da boste torej takrat vsi pristotni in boste zastavljali ta vprašanja komisiji, ko gre torej glede vsebine sporočila komisije in nadaljnih korakov. Gospod komisar, torej prosim, da se osredotočite na druga vprašanja, ne toliko na krčenje gozdov, namreč o tem bomo podrobno govorili jutri. Od, odgovorite pa tudi na sklop vprašanj o COP15, namreč tukaj imamo velika pričakovanja. Prav, bom poskušal, če začnem z odgovori na vprašanje o COP15. Vsi vemo, da potrebujemo okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020. Ni dovolj, da pripravimo zakonodajni okvir, ampak potrebujemo načrt ukrepanja. To ni eh, pomembno samo za pariški sporazum in za trajnostne eh, razvojne cilje, pomembno je tudi zato, da nasplošno zaščitimo biotsko raznovrstnost. Mi smo zavezani, da to dosežemo. Zakonodaja za zaščito biotske raznovrstnosti vsekakor obstaja, mi jo dodatno razvijamo in kot rečeno, tukaj potrebujemo globalne ukrepe. Presegli smo že tisto varno območje, kjer bi še lahko ukrepali. Na ravni COP15 želimo ukrepati podobno, kot smo v Parizu. kaj si želimo tukaj doseči? Želimo si doseči cilje, ki bodo izmerljivi, ki bodo imeli neke časovne omejitve in ki bodo zahtevali, da se zadajo jasne zaveze glede biotske raznovrstnosti, tako kot je naprimer pri podnebnih spremembah cilj 2 stopinj Celzija. Poleg tega potrebujemo specifične ukrepe. Ni dovolj, da samo razpravljamo o tem, potrebujemo specifične ukrepe. Na konferenci o oceanih nismo samo uh, razpravljali o oceanih, ampak je vsak udeleženec podal lastne zaveze in potem smo sprejeli mehanizme glede tega, ali se te zaveze potem tudi dejansko izvajajo. Potrebujemo zaveze na visoki politični ravni, to je res. In prav zaradi tega smo se odločili, da vprašanje biotske raznovrstnosti prenesemo na um, raven Združenih narodov, na G7 in tako naprej. Prisluhniti moramo naravi, ni dovolj, da čakamo na poročila, vedno znova čakamo in čakamo. Razprave trajajo več let, vedno znova rečemo, a čez dve leti bo objavljeno poročilo, počakajmo do takrat. Poročila so sicer pomembna, ampak samo potrjujejo to, kar nam že sporoča narava. Imeli smo poročilo o stanju v naravi, poročilo o stanju v okolju, umestni pregled smo pripravili glede direktive Natura. To so pomembna poročila, res je, ampak eh, mislim, da ni dovolj, da samo poslušamo ta poročila in eh, si zatiskamo oči pred tem, kar nam sporoča narava. Pogosto se ljudje zmedejo, ko se zastavijo vprašanja, kot naprimer, kaj točno boste storili. Če nekoga vprašate, kaj boste storili, kako boste ukrepali, potem eh, imajo ljudje kar naenkrat prazno glavo in ne vedo, kaj bi odgovorili. Zakaj se moramo osredotočiti na to, kaj storiti in ne samo na to, kaj prepovedati? Namreč ta okoljska poročila jasno kažejo, kaj je pomembno, če želimo zagotoviti biotsko raznovrstnost težave se pojo, pojavljajo pri rabi tal, pri kmetijstvu, probleme povzročajo pesticidi, gnojila in tako naprej. Ni dovolj torej, da samo prepovemo to ali ono, začeti moramo jasno ukrepati. Potem pa vprašanje, ali sem pozitiven glede načrtov v prihodnosti. Naj povem, kakšne ukrepe smo sprejeli v Evropski uniji, zato da bi zaščitili biotsko raznovrstnost in preprečili izginjanje vrst. Prvo kot prvo smo to temo umestili na globalno agendo. Leta 2010 in 2020 nam ni uspelo doseči napredka tukaj. Zakaj? Zato, ker globalni državljani niso razumeli, kako pereč je ta problem. Sedaj je ta ozaveščenost višja in zato sem bolj prepričan glede tega, da se bodo zadani cilji tudi izvajali. Omenjal sem tudi akcijski načrt glede narave, ljudi in okolja. Tukaj smo pripravili akcijski načrt glede opraševalcev, tako da bi se uh, preprečilo izginjanje opraševalcev. Pripravili smo dva dokumenta, smernice glede zelene infrastrukture na ravni EU in ta dokument bo kmalo sprejet, drugi dokument pa je bil že pripravljen. Nekdo je navajal cel seznam eh, tujih invazivnih vrst, tudi to je seznam, ki smo ga vzpostavili in ki ga redno posodabljamo. K temu smo vključili tudi zasebni sektor, namreč zasebni sektor lahko veliko pripomore, še sploh pri upravljanju območja Natura 2000, tam lahko ponudijo zelo dobre rešitve. Uspodbujamo rešitve, ki temelijo na naravi nima smisla, da tukaj izumljamo toplo vodo. Nima smisla, da se oddaljujemo od eh, rešitev, ki so v bistvu v sožitju z naravo. Pripravili smo tudi sofinanciranje projektov znotraj programa Natura, poleg tega imamo akcijski načrt za trajnostno financiranje, namreč kakršnakoli finančna sredstva v teh projektih morajo zagotoviti to, da zadevni projekti ščitijo biotsko raznovrstnost in ne zmanjšujejo število vrst. Na mednarodni ravni smo zelo, zelo aktivni v boju zoper tihotapljenje divjih živali. Bojujemo se zoper nereguliran in nedovoljeni lov in ribolov. V okviru naslednjega večletnega finančnega okvira pa želimo povečati tudi proračun za program Life. Mnogi ste omenjali, da ste slišali, da se bo ta proračun znižal, ampak uspelo nam je doseči, da se bo dejansko zvišal, osredotočal pa se bo bolj na naravo in biotsko raznovrstnost. Kaj pa vloga držav članic? Seveda ne moremo pričakovati, da bo Evropska unija storila vse, države članice pa bodo kar zaspale. Tudi one imajo pomembno vlogo. Mi jih pa bomo seveda podprli. Sodelovali bomo z državami članicami, tako da bodo lahko spoštovali zakonodajo na tem področju. Pripravili smo specifične dialoge z državami članicami glede programa Natura in biotske raznovrstnosti. Če prihaja do težav pri eh, izvajanju, pa se tudi resno lotimo eh, določenih opozoril in tako naprej. Še zadnji komentar, preden zaključim. Ponavadi, ko govorimo o biotski raznovrstnosti, se osredotočamo na kopensko raznovrstnost. Izjemno pomembni se mi zdijo oceani, povsod. Pri razpravah o podnebnih spremembah v Parizu sem bil zelo razočaran nad tem, da smo govorili o podnebnih spremembah, nismo pa govorili o oceanih. Oni nam dajo 50 odstotkov našega kisika, sprejmejo 80 odstotkov oglikovega dioksida in znižujejo temperaturo za 90 odstotkov. Kar 50 odstotkov eh, biotske raznovrstnosti je v oceanih in na njih smo kar tako pozabili. Ko govorimo torej o biotski raznovrstnosti, ne, moremo, ne smemo pozabiti, da je potrebno zaščititi tudi vrste, ki živijo v morju, ne samo tiste na kopnem. Upam, da sem odgovoril na čim več vprašanj, zahvaljujem se vam za povabilo, kolegi pa bodo podali predstavitev jutri v vašem odboru. Najlepša hvala.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 Spoštovani kolegi, začeli bomo z glasovanjem. Prosim, če se posedete. Merci, je vais. I'm going to switch to French, so if you could, ha if you have to Nadaljeval bom v francoščini, zato lepo prosim, da si po potrebi nadanete slušalke. Torej, čakata nas dve glasovanji. Najprej bomo glasovali o splošnem proračunu EU za finančno obdobje 2020, potem pa bomo glasovali o proračunskem postopku. Najprej pa torej osnutek mnenja o proračunu za leto 2020 dokumente imate pred seboj. Začeli bomo z predlogom spremembe 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 2. To je glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Tukaj imamo ustni predlog spremembe poročevalca, mene, jaz sem predsednik, to je moja odgovornost in sicer besedo oziroma frazo, da bi bila meja vsaj pri 50 odstotkih, bi zamenjali z, da bi bila meja pri 40 odstotkih. To je ustni predlog spremembe. Če temu nihče ne nasprotuje, bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe, torej 40 odstotkov. O tem glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Zato izvirni predlog spremembe postane brezpredmeten in. Zdaj je torej spleto besedilo 40 odstotkov. 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Nisem videl, kakšno je stališče ELS. Dobro, vi ste za. Prav, sprejeto. 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? to bomo preverili elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Ne, no prav, še vedno glasujemo. Prav, konec glasovanja. Sprejeto. Pet. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Šest, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Osem, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 je bil izbrisan, prav, oziroma 11, gre za izbris, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 14, tudi tukaj imamo glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 15,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 zavrnjeno. 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 17 je brezpredmeten, 18 do za. 18 Torej, 17 je brezpredmeten, zato ker je bil 16 sprejet. O 17 ne glasujemo. 18 torej. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 21. Kdo je za? 21. Kdo je za? Proti? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ljubati klu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 23, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 je bil umaknjen. 25, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tudi to bomo preverili elektronsko, 26. Torej. Konec glasovanja. Sprejeto. 27, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje. Glasujemo poimensko. In torej vedeli bomo, kako bo glasoval vsak poslanec. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Manjka nam še en glas, nekdo ni glasoval. Dobro, zaključimo lahko glasovanje, konec glasovanja. Jaz sem bila za, nisem pozabila kartice, ampak vzela sem staro. Hvala. Šestdeset za, deset proti, sprejeto. Zdaj pa drugo glasovanje danes gre za proračunski postopek 2020. Predloge sprememb bom poimenoval po njihovih številkah. Glasovali bomo o 54 nič nič in 54 75. Kdo je za? proti, sprejeto. 54-20, eh, do je za, se opravičujem, gre za glasovanje v svežnju skupaj z 54-20, 54-23, do je za, proti zavrnjeno. 54-20. 5, 4, 4, 2. In 5, 4, nič, 4? Ne, ne, se upravičujem, pravi predsednik. Torej, 54, 42. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 5, 4, nič, 4 je brezpredmeten, zato ker je bil sprejet 42. Torej, glasujemo o 5, 4, 6, 1. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 5, 4, nič 5, kdo je za? Proti. Sprejeto. 5, 4, 2, 3, skupaj z 5, 4, 2, nič. O tem ne bomo glasovali, ker smo že glasovali. 5, 4, 6, 6, kdo je za? 5, 4, 6, 6 proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Je poteklo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5, 4, 7, 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5-4-4-1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5-4-4-6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5-4-4-3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5-4-4-3. 2, 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 4, 6, 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj z 5, 4, 7, 6. 5, 4, 3, 9, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 5, 4, 40. Tudi tukaj imamo ustni predlog spremembe, ki ga je vložil gospod Ferreira glasujemo o ustnem predlogu spremembe, razen če ste proti. Kdo je torej za ustni predlog spremembe? Proti? Zavrnjeno. Pet štiri, štiri pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 5-4-4-7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 5-4-5-6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 5-4-5-7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 5-4-5-8. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjeno, 5459. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno, 5460. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno, 5448. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 5449, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5450, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5451, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. To bomo preverili elektronsko. Mislim pa, da je bilo zavrnjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ampak raje preverim. 5452, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 5436, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 5437 kdo je za, proti, to bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 5, 4, 6, 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5, 4, 2, 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa eno glasovanje o identičnih predlogih sprememb, 5, 4, 0, 9 in 5, 4, 2, 6, kdo je za, proti, to bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem, pravi predsednik. 5-4-6-5 skupaj z 5-4-7-7. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 5-4-10 in 5-4-2-7. Kdo je za? Proti? 5-4-10 vzdržani, sprejeto 5, 4, 4, 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 4, 6, 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 4, 6, 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa 5, 4, 6, 2. 1-1-5-4-2-8-5-4-7-4. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 5-4-12, 5-4-2-9. Izvolite. La, bi lahko malce počasneje, lepo prosim. Prehitro gre. Pet štiri dvanajst, pet štiri dva devet in pet štiri sedem tri. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 5.4.30, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5.4.3.8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5.4.3.4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 5401, 5419, 5455, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5402, 5421, 5454, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5403, in 547 nič. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5406, 5424 in 5469. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5407 in 5468. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 5408 in 5453, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 5413 in 5431, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 5414 in 5432, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 5415 in 5433, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5416, 5435, 5471, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5417 in 5479, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 5-4-1-8 in 5-4-7-2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. O zadnjih dveh smo že glasovali kot del glasovanja o svežnjih. Na koncu bomo glasovali. Ne, ne bomo glasovali. No prav. Na koncu sploh ne glasujemo. Tako je zadeva rešena. Hvala lepa. To je bilo naše prvo glasovanje v novem mandatu. Hvala. So we will meet again tomorrow at night. Jutri ob 9.00 se vidimo spet.